Današnje zasedanje se pričenja. Kot veste, je prva točka na današnjem dnevnem redu glasovanje in sicer o zahtevi za nujni postopek. Gre za predlog uredbe sveta 1234 skozi 2007 in sicer o enotni skupni ureditvi kmetijskih trgov in sicer s posebnimi določbami za nekatere kmetijske proizvode. Razporedzenje o jednolitej spolni organizaciji rinku. Oddaje glas. Še enkrat ponavljam. Gre za uredbo skupne ureditve kmetijskih trgov. Gospa De Castro. Well, Mr. De Castro. Gospod De Castro se pred, pon, popravlja predsednik. Korik. Eh,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 Še enkrat smo se zbrali, da razpravljamo o krizi v sektorju proizvodnje mleka. Ta kriza je zelo dramatična in nas eh, izjemno skrbi. Tudi naši državljani kažejo svoje nezadovoljstvo in pa eh, strah pred prihodnostjo. Ta parlament je že izrazil svoje mnenje in sicer z resolucijo ter z sprejemom predloga eh, komisije, da bi podaljšali rok za mleko v prahu ter eh, maslo in pa eh, za hranjenje sira. Vendar pa ukrepi zaenkrat še niso zadostni. Sedaj se moramo odločiti, ali želimo nujni postopek in sicer eh, v zvezi z členom 186. Komisija se mora torej v tej krizni situaciji odločiti, da sprejme eh, nujne ukrepe in sicer brez postopka v parlamentu. Včeraj je potekala izredna seja in sicer v prisotnosti komisarke Marjan Fischer-Böll. Rad bi se ji zahvalil v imenu odbora, ki mu predsedujem. Komisarka je bila pri nas takoj po vrhu eh, kmetijskih ministrov, ki je potekal v Luksemburgu. Ta njen obisk smo izjemno cenili. Razprava je bila zelo živahna, številno, številne kritike so izrekli kolegi. Še prav posebej je bilo poudarjeno, kako komisija o tej krizi razpravlja prepozno člen 186 eh, pa oduzema parlamentu eh, vse pristojnosti in eh, se daje proste roke komisiji, torej izvršni oblasti. Gre pa za utemeljeno zaskrbljenost naših državljanov. Zato sicer priznavamo, da je komisija veliko storila, da je naredila pomembne korake naprej, da je sprejela mnenje parlamenta in da je dala na voljo sklad 280 milijonov evrov, o katerem bomo glasovali še ta teden. Komisija je sprejela tudi določene ukrepe, kar zadeva eh, shranjevanje sira, poleg tega pa je sprejela tudi Eh, pravilo de minimis eh, in sicer je to mejo zvišala v skladu z našo resolucijo. Vendar pa vsi ti ukrepi še zmeraj ne zadostujejo. Gospod predsednik, glasovati moramo torej za zahtevo za nujni postopek. Državljani si namreč zaslužijo takojšen odgovor in izgubili smo že preveč časa. Danes moramo prevzeti odgovornost in se odločno soočiti z to krizo. tem se moramo uh, soočiti z enako odločnostjo, kot eh, bi se, če bi že imeli Lizbonsko pogodbo, v okviru katere bomo imeli postopek soodločanja tudi za to področje. Najlepša hvala. Hvala lepa, dame in gospodje. Odločamo o zahtevi za nujni postopek. To pomeni, da je čas za govor omejen na tri minute. Želi še kdo besedo, želi še kdo podpreti ta predlog ali pa se izreči proti njemu? Osem. Jaz, yes, e, pan, pan je za, če prečiv. Ali, vse... ali ste za ali proti? Izrekel se bom proti. Dobro. Gospod predsednik, spoštovane dame in gospodje, govorimo o zahtevi za nujni postopek. Vendar sem sam proti, pa ne zato, ker bi menil, da niso potrebni takošnji ukrepi, ampak eh, ker mislimo, da mora komisija sprejeti ustrezne ukrepe. Komisija ni eh, del rešitve problema, komisija sama je problem in ni sposobna rešiti krize, ki se je pojavila del te krize je povzročila že komisija s povečanjem količine mleka. Leta se ni odzvala na to krizo. Komisarka je še pred nekaj tedni dejala, da ni nobenih pravih problemov, da se situacija na trgu izboljšuje in da moramo biti le potrpežljivi. Mi pa naj bi se odrekli svojim pristojnostim in čakali na to, da ta komisija poskrbi za rešitev krize. Ne, dame in gospodje, to ni prava pot. Komisija tudi včeraj ni znala povedati, za kateri namen bodo eh, dodeljena dodatna sredstva. Komisija govori o prestrukturiranju. Ali želi okrepiti združenje proizvajalcev? Ne, želijo še naprej dajati nadomestila za izvoz tudi kar zadeva vlogo posrednikov oziroma distributerjev, tudi glede tega komisija še ni podala nobene prave rešitve. Komisiji naj bi torej dali povsem proste roke, ne da bi pri tem vedeli, kako se namerava zadeve lotiti. Poleg tega pa je tu še en odločilen razlog. Ta parlament se je dolgo boril za to, da bi dobil več pristojnosti, še prav posebej na področju kmetijstva. In prvo, kar bomo sedaj storili, preden dobimo Lizbonsko pogodbo, je, da se bomo temi, tem pravicam odrekli. In to se mi zdi kot novemu poslancu nekoliko nenavadno. Sprejeti moramo nove pristojnosti, ki jih imamo, voditi moramo razpravo v tem parlamentu, zadevo moramo vzeti v svoje roke. Mi smo namreč za, tem, za to tudi odgovorni. Nikakor se ne moremo odreči svoje odgovornosti. To se zahteva od nas kot poslancev. Zaradi tega moramo proizvajalcem mleka na tem področju tudi pomagati. Najlepša hvala za vašo izjavo. Gospod Des želi besedo ali se boste izrekli uprit te zahteve ali proti. Uprit te, za, te zahteve. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Zahteva za nujni postopek, ki jo je podala komisija, zagotovo ne ustreza vsem željam poslancev v Evropskem parlamentu. Ampak, če te zahteve ne bi podprli, potem bi bila eh, to napačna izjava za kmetovalce, ki čakajo na rešitev. Zaradi tega podpiram to zahtevo. V teku postopka pa bomo imeli z predlogi sprememb možnost, da to uredbo še spremenimo. Seveda pa je potrebno časovno omejiti ta postopek, torej komisiji bi dali proste roke le za naslednji dve leti. Zato torej prosim, da bi to zahtevo za nujni postopek podprli. Najlepša hvala. Dame in gospodje, slišali ste mnenje v prid zahteve za nujni postopek in pa proti. Sedaj pa bomo glasovali. Nihče ni zahteval poimenske glasovanja, torej bomo glasovali obič, po običajnem postopku. Kdo je za to zahtevo? Hvala lepa. Kdo je proti? Hvala lepa. Se kdo vzdrži? Najlepša hvala. Z veliko večino smo to zahtevo sprejeli. Najlepša hvala. To pomeni, da smo zahtevo za nujni postopek sprejeli, glasovanje pa bo potekalo v četrtek. Rok za vložitev predlogov sprememb pa je jutri ob 12. uri. Prosim, da se roka držite. Danes bo potekala razprava in sicer danes zvečer Jutri do desetih pa je rok za vložitev predlogov sprememb, se popravlja predsednik. Naslednja točka izjavi sveta in komisije v zvezi s podnebnimi spremembami in državami v razvoju v okviru konference Združenih narodov o podnebnih spremembah v Kobnhavnu. Besedo bi dal ministru za.